dneva, ki sta zelo zapolnjena, dnevni red je zelo poln, zaradi tega bi začeli kar takoj. Predvsem moramo najprej sprejeti delovni, eh, dnevni red in če ni nobenih pripomb, potem je dnevni red sprejet. Obveščam vas, da imamo tolmačenje v vse jezike, ki so predvideni za naš odbor in zahvaljujem se tolmačem. sprejetje zapisnika seje 22. in 23. februarja. Tudi tukaj, če ni nobenih pripomb do konca današnjega sestanka, potem bo spre, eh, zapisnik sprejet. Torej, današnje zasedanje se prenaša po internetu in obveščam vas, da jutri popovdan, ko bomo z Georgeom Lyonom govorili o bodočnosti skupne kmetijske politike, da, bo to, da bo to potekalo v drugi dvorani, torej ne tukaj. Torej, to bo v, sa, v dvorani Jan 2Q2, v poslopju Jan. Sedaj pa bi začeli z zasedanjem odbora in najprej bi predstavili študijo, o novi schemi enotnega plačila po letu 2013. Nov pristop in novi cilji. Na pobudo koordinatorjev smo naročili študijo glede te teme in to, ta študija bo lahko pomagala pri boljšemu razumevanju postopkov in zakonodaje, ki zadevajo skupno kmetijsko politiko po letu 2013. In zaradi tega bi želel pozdraviti gospoda Jean-Christofa Biroja, ki je avtor te študije in prosim ga, da nam poda svojo predstavitev, predstavitev te študije. Na to pa bomo imeli čas za vprašanja, na katere bo gospod Biro potem odgovoril. Zahvaljujem se tudi predstavnikom Kimo komisije in besedo predajam gospodu Žanu Kristofu Biroju, da predstavi svojo študijo. Izvolite. Merci, Hvala, Gospod predsednik, ta študija, o kateri bom govoril v francoščini, je študija, o kateri imate v angliščini prezentacijo in lahko spremljate na ekranu. Študijo imate tudi pred seboj. Prosim, za, da nam oprostite, kajte to je precej provizorično, veliko je tiskarskih napak in končna verzija pa bo na voljo v bližnji prihodnosti. Skupina ekonomistov osmih različnih držav članic je izvedla to študijo. V specifikacijah je bilo rečeno, da moramo preučiti, kakšno je stanje scheme enotnega plačila v Evropski uniji. In glede na kritike in predloge reform, ki so jih predložile različne skupine, nevladne organizacije, države članice, organizacije kmetovalcev. Moramo preučiti ter oceniti tudi številke, ki stojijo za temi predlogi. Poleg tega pa smo morali preučiti tudi predloge za reforme sistema neposrednih plačil, torej scheme enotnega plačila za SKP po letu 2013. V prvem delu študije gre za to, da opišemo trenutno situacijo neposrednih plačil po zdravstvenem pregledu SKP, ki je uvedel veliko sprememb. To, o čemur smo rekli SPS, Single Payment Scheme, v tej študiji zajema enotno plačilo v starih državah članicah in enotno plačilo na površino v novih državah članicah. Uporabljali smo mikro in makroekonomske podatke in se posvetili uvajanju eh, različnih sistemov plačil v državah članicah. Torej, sedaj, ko je pred nami leto 2013 in po zdravstvenem pregledu SKP, vidimo, da bo prišlo do nevezanosti plačil in da bo po letu 2013 to vse uh, vključeno v enotno schemo. Nekaj posebnih določb bo še za rastlino jedce. In Poleg tega opažamo, da imajo države članice veliko fleksibilnost pri porazdelitvi plačil, glede na to, ali gre za zgodovinski model ali ne. Del proračunskih sredstev pa lahko tudi dodelijo drugim politikam. To pomeni, da je razlika med prvim in drugim stebrom SKP že postala nekako umetna v samih državah članicah in da je sedaj SKP že podvržena subsidijarnosti. Člen 1968 je znan, vendar obstajajo tudi druge določbe, ki omogočajo raz, eh, ki omogočajo različne okoljske ukrepe, ki lahko preidejo v drugi stebr. Če tukaj omenim stebr, ima, eh, če tukaj omenim Francijo, ima 5,5 milijard neposrednih eh, plačil in če bi Francija izkoristila eh, možnost prožnosti, bi lahko 3,6 milijard približno se pravi več kot polovico porazdelila na način, kot uh, si ga izbere sama. To je pomembna točka, kajti tukaj vidimo, da meje med različnimi plačilnimi sistemi niso uh, neprehodne in zato smo želeli si pogledati uh, celotne, celotno sistem neposrednih plačil. dohodke kmetov so zelo odvisni od teh neposrednih eh, plačil. To znaša približno 50 odstotkov dohodkov na evropski ravni. Velike razlike so med državami članicami. Ta plačila so recimo precej, imajo nizek delež v, na nizozemskem, visok delež pa v na finskem. Poleg tega pa so razlike tudi znotraj samih držav, med regijami, med kmetovalci, med proizvajalci. Osnova je lahko hektar ali delavec. Pregledali smo različne kritike, ki smo jih slišali v zvezi s sistemom neposrednih plačil po reformi leta 2003 in po zdravstvenem pregledu SKP. Nekatere kritike niso bile na mestu, po našem mnenju, druge kritike pa smo si bolj podrobno ogledali, da bi lahko definirali sistem neposrednih plačil v prihodnosti. Te kritike so se nanašale na neenako porazdelitev plačil, potem na kapitalizacijo plačil v vrednost materialnih sredstev in to pomeni ohajanje izven kmetijskega sektorja in pa dokaj nepomemben vpliv okoljskih elementov na vzkrišna skladnost ne dosega tega, kar bi morala v zvezi s tem. To so zelo pomembne točke, ki jih velja upoštevati v prihodnosti. Pogledali smo si tudi predloge, ki smo jih dobili na mizo, ki so jih predlagali tudi evropski poslanci za reformo neposrednih plačil, za reformo SKP po letu 2013. Približno 40 predlogov je bilo, ti so bili objavljeni. Prihajajo tudi iz držav članic, potem iz organizacij kmetovalcev, nevladnih organizacij in podobno. Med temi predlogi obstajajo seveda velike razlike. Nekateri predlogi so predvsej um, ekstremni, drugi vsebujejo predlog o ohranitvi trenutnih plačil, potem predlogi, ki upoštevajo mesto evropskih eh, kmetovalcev v odnosu do kmetovalcev izven Evropske unije, potem predlogi, ki omenjajo spremembo trenutnega sistema v kontraciklični sistem na ravni plačil in potem še drugi predlogi o tem, da bi uporabljali trenutna proračunska sredstva iz prvega stebra zato da bi oblikovali plačilo za oskrbo za javnimi dobrinami oziroma plačilo za druge storitve, ki jih kmetovalci nudijo družbi. Ti predlogi prehaja, prihajajo iz nevladnih organizacij, okoljskih organizacij in pa tudi iz drugih organizacij lastnikov zemlje, potem nekat, prihajajo tudi iz nekaterih vlad, vendar vidimo, da se ti zadnji predlogi nekako vsebinsko zbližujejo. Razhajanja so predvsem glede ravne pomoči, glede proračuna in glede tega vprašanja, ali bi obstajalo sofinanciranje ali ne tam je največ razhajanj, če si pogledamo posamezne predloge. Iz teh predlogov izhaja cela vrsta načel in ciljev, ki nam lahko služijo pri prihodni usmeritvi neposrednih plačil. Zdi se mi, da določeni vidiki presegajo naše kompetence, mi smo strokovnjaki, tehnični strokovnjaki, vendar se nam je vseeno zazdelo, da bi se veljalo usmeriti k oskrbi za javnimi dobrinami. Tukaj gre tako za prehransko varnost kot za Eh, ohranjanje krajine in podobno, kajti trenutni sistem ne omogoča zaščite ta vode biotske raznovrstnosti do take ravni, da bi lahko hkrati zagotovili tudi ustrezno proizvodnjo. Trenutni sistem financiranja prvega stebra ki v celoti prihaja iz evropskega proračuna in sistem sofinanciranja iz nacionalnih proračunov, je povezan tudi s predlogom, da bi uporabili instrumente, ki so trenutno v drugem stebru in sicer predvsem, ko gre za dobavo javnih dobrin, o katerih sem že govoril. In to bi pripeljalo do uskladitve ravni sofinanciranja med obema stebroma. Vendar bo to predstavljalo institucionalne stroške, to se moramo zavedati, tako, na, tako v povezavi z samimi postopki odločanja kot z drugimi elementi. Vidimo, da kakršnakoli sprememba trenutnih pravil pomeni tudi prenos sredstev znotraj držav članic. Učinki le tega bi bili zelo različni, zato gremo v smeri velike subsidijarnosti. Delna subsidijarnost, kot sem rekel, že obstaja. Potrebovali pa bi vseeno skupna pravila. Ta so nujna potrebna za to, da bi preprečili skrivljanje konkurence na evropski ravni. Kar zadeva predloge za reformo sistema neposrednih plačil, lahko povem, da smo predlagali nekaj kar se sicer nekoliko oddaljuje od naše tehnične usposobljenosti, vendar v naši skupini, v tem konzorciju smo govorili o stopni sofinanciranja, o teži posameznih proračunov za javne dobrine in podobno. Skratka, vsi ti dogovori, do katerih smo prišli v našem konzorciju, imajo svojo težo, vendar ne takšne, kot jo imajo politične instance. Prišli pa smo do naslednjega zaključka. Ta odvisnost eh, dohodka od eh, neposrednih plačil je tako velika, da to vrstnega sistema v bližnji prihodnosti ne moremo kar ukiniti. Potrebovali bi dovolj dolgo prehodno obdobje. In, um, časovni načrt mora biti dovolj obsežen in tudi jasen, zato da bodo proizvajalci imeli um, jasen upogled v to. Poleg tega moramo biti usklajeni. Naprimer, v novih državah članicah uh, so plačila še vedno v prehodni fazi do leta 2013 oziroma za dve državi do 2016 se bodo poviševala. In zato ne bi bilo smiselno, da bi to kar naenkrat ustavili. Vidimo pa, da obstaja potreba po preusmeritvi trenutno veljavnega sistema in da bi bilo predvsem več nagrad plačil za oskrbo za javnimi dobrinami, ne glede na to, ali gre za vitalnost podeželja, za oskrbo krajine ali za ohranjanja biotske raznovrstnosti. Proračunska sredstva namenjena tem javnim dobrinam bi se morala povečati in če se ne bodo povečala evropska proračunska sredstva v ta namen, bi morali znižati na drugi strani tista sredstva, ki so namenjena zgolj dohodkovni podpori. V drugem stebru obstajajo zelo specifični postopki. In zato določene združitve ne bi bile možne, vendar določene scheme, naprimer za območje z omejenimi možnostmi, bi lahko prenesli v drugi stebr oziroma bi se navezali na stopno pomoči na hektar, ki obstaja trenutno v prvem stebru. Kar zadeva dohodkovno podporo kmetem, torej predlagamo, da se ta ohrani in vidimo, da bi potrebovali bolj homogen sistem, ki bi imel eh, manj neenakosti med regijami in med kvetovalci samimi. marsikaj pri tem nas vznemirja, kajti če si pogledamo porazdelitev teh plačil na delavca in ne na hektar ali na gospodarstvo, potem pride do velikih transferjev, dosti večjih, kot smo si mislili na začetku. In to bi lahko pripeljalo do zelo negativnih posledic. Lahko bi prišlo do tega, da bi proračunska sredstva se prenesla naprimer na iz območja pašništva na območja kakovostnega vinogradništva. Če bomo tukaj želeli karkoli spremeniti, bomo najprej morali izvesti zelo natačne študije vplivov in učinkov. Poleg tega pa se zauzemamo tudi z veliko mero subsidijarnosti prav zato, da bi omejili te negativne posledice, kajti države in regije so tiste, ki najbolje poznajo situacijo in lahko najbolje opredelijo ravni plačil. Več zadrug in drugih podobnih skupin ter nekatere države članice so predlagale, da bi um, neposredna plačila povezali tudi s trgi in s cenami kmetijskih proizvodov. Menimo, da to ni dobra zamisel in da bi tudi to lahko pripeljalo do negativnih posledic. Na to se lahko vrnemo potem, ko bodo vprašanja. Nagrada za oskrbo z javnimi dobrinami. S tem se želimo izogniti nezaželenim učinkom, ki jih eh, poznamo v prvem stebru. Poznamo to kompleksnost in visoke upravne stroške, poznamo težave izvajanja za več držav članic, še posebej tiste, ki imajo veliko manjših kmetovalcev. Tukaj pa se navezujemo tudi tiste študije, ki so že bile izvedene v zvezi z javnimi dobrinami in predlagamo dve ravni pomoči, ki bi bile pavšalne, regionalno določene in ki potem še eno raven plačil, ki bi bila bolj ciljno osmerjena in eh, ki jo že poznamo v okviru kmetijsko-okoljskih ukrepov. Tudi tukaj predlagamo več subsidijarnosti za države članice. kaj bi bili tisti najbolj uh, poglavitni učinki, bolj enotna porazdelitev eh, plačil. Mislim, da moramo biti pragmatični, zato da bomo videli, kaj nam situacija na trgu omogoča, kakšen razvoj. Torej, porazdelitev bi bila bolj enotna in po našem mnenju bi šlo za dokaj enotno pomoč na hektar z zgornjimi mejami, ki pa bi bile odvisne od delovne sile. Pomoč na delavca, kot sem že dejal, je imela negativne posledice. To smo preverili s simulacijami. Problem transferja med državami članicami se bo pojavil, če bomo imeli pomoč na hektar. Vendar se nam zdi, da moramo razmisliti o tem transferju proračunskih sredstev v širšem kontekstu strukturnih skladov in podobno. In prav gotovo bi bilo zanimivo, da razmišljamo tudi o nacionalnih ovojnicah. Te bi definirali na podlagi objektivnih kriterijev, torej obdelovalna površina, delovna sila, potem območja, ki so okoljsko zelo pomembna in podobno. Znotraj te ovojnice pa bi omogočili veliko mero subsidijarnosti. Ker zadeva raven sofinanciranja, se nam zdi, da bi bilo koristno da gremo v smeri sofinanciranja, ki je podobno tistemu, ki že obstaja med obema stebroma danes. Problem je seveda ta prehod, kako bomo z njim upravljali. Poleg tega pa imamo sofinanciranje tudi na nacionalni ravni. In To pomeni, da bi lahko izvajanje SKP bilo zelo različno po posameznih državah. Zato bi potrebovali objektivne kriterije za izboljšanje sprejetja te politike in za izboljšanje nacionalnih prispevkov. Ohraniti moramo torej skupni okvir, evropski okvir skupne kmetijske politike vključiti v ta okvir tudi javne dobrine, da bi se izognili izkrivljanju konkurence. In potrebujemo tudi usklajeno definicijo tega, kar bi od kmetovalca zahtevali, kar bi kmetovalci morali upoštevati. Vključili bi dodatna plačila iz naslova javnih dobrin. Že danes poznamo minimalne kriterije, ki so po državah zelo različni. Če naprimer vzamemo primer zaščite živali, so nacionalne standardi v, eh, v, na nizozemskem dosti bolj zavezujoči kot v nekaterih drugih državah in lahko si predstavljamo, da bi nekateri kmetovalci prejemali pomoč za doseganje neke ravni, za katero kmetovalci v drugih državah ne dobijo ničesar. Kaj smo torej skušali oceniti? Poleg tega kompatibilnost predlaganih pravil z mednarodnimi pravili. če bosta parlament in komisija se odločila za kontraciklični sistem, mislimo, da če bo prišlo do dogovora v dohi, potem bo prišlo do nekaterih zavezujočih kriterijev na tem področju, vendar ne bo prišlo do večjih problemov in tudi kriteriji STO nam bodo omogočili dovolj fleksibilnosti in razpolagali bi za približno 20 milijardami evrov za ta kontraciklični sistem. Trge je potrebno uh, regulirati in upoštevati tudi spremenljivost cen. Kot veste, je to velik problem, neposredna plačila ter preusmeritev v smeri javnih dobrin prav gotovo lahko vpliva na večjo stabilnost dohodkov. Menimo, da dejstvo, da so plačila lahko vezana na proizvodnjo, ne sme biti tabu, še posebej, če tukaj gre za povezavo z javnimi dobrinami, naprimer ekstenzivna reja na obrobnih območjih. To je že določeno v členu 68. Skratka, ta novi predlagani sistem ni zgolj nadomestek za tradicionalno SKP in tradicionalno regulacijo trgov. Prav gotovo obstaja cel problem, cela vrsta institucionalnih problemov, problemov v zvezi z financiranjem. Še posebej glede na to, da predlagamo več sofinanciranja, zato da bi se izognili uh, diskriminaciji um, drugega stebra, trenutnega dru drugega stebra. Subsidijarnost pa bi pravzaprav teže urejali, kajti države članice imajo zelo heterogene strukture in zato je moramo prepustiti možnost, da sistem prilagodijo svojim lokalnim potrebom. Uh, vendar naj še enkrat pomen, da potrebujemo skupna pravila na ravni skupnosti, tako o dohodkovni podpori kot o vidiku um, oskrbe za javnimi dobrinami. Hvala. V redu, hvala, Jean-Christophe. Mislim, da nam je ponudil kar nekaj iz, po, pomembnih izhodišč in kar nekaj kolegov je že prosilo za besedo. Začeli bomo z gospodom Papastamkasom. Najlepša hvala. Gospod predsednik, rad bi se zahvalil gospodu Biroju za to študijo, ki je zares zelo pomembna za delo, ki ga opravljamo tudi tukaj v tem odboru. Sem mnenja, da bi bilo zanimivo tudi, če bi si ogledali vse alternativne scenarije in sicer glede na proračun. Potrebujemo namreč tudi prepričljive argumente. Te potrebujemo za kmetovalce, ki jih zastopamo, pa tudi za vse druge, ki imajo svoje mnenje glede sredstev, ki se uporabljajo za področje kmetijstva. In tukaj mislim, da bi bilo potrebno to študijo še dopolniti. Sem mnenja, da je potrebno neposredna plačila še bolj natančno proučiti, kajti to je instrument, ki skrbi tudi za to, da ljudje ostanejo na podeželju. Hkrati predstavljajo tudi uspodbudo za ohranitev kmetijskega sektorja za nadaljni razvoj. Poleg tega je pomembno vprašanje tudi vprašanje pravične razdelitve sredstev. Kateri kriteriji se pri tem uporabljajo, to je zelo pomembno. Ima pa tudi vprašanje za gospoda Biroja. O tem je nakratko že govoril, vseeno pa bi zastavil še bolj podrobno vprašanje, gre za sofinanciranje prvega stebra, ali je to združljivo z zakonodajo skupnosti, ali je to v skladu z predpisi skupne kmetijske politike. Mislim, da bi morali pripraviti poročilo tudi glede na razprave o prihodnosti skupne kmetijske politike. Tukaj mislim na povsem konkretna, konkretne kmetije, kaj se bo zgodilo z temi kmetijami v prihodnosti. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Papastamkas. Strinjam se s tem, kar ste povedali. Sedaj pa James Nicholson. Uh, thank you very much, Chairman. And again, it uh, was very interesting to listen to. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti. Mislim, da v vsaki državi članici je situacija drugačna, ampak lahko govorimo samo o situaciji v svoji državi članici, kajti ne vemo, kaj se dogaja v vseh 27 državah članice, ampak poročilo gospoda Lajona je povdarilo, da prihaja do neenakosti pri uh, distribuciji pomoči v državah članicah. Zelo jasno mi je tudi, da uh, eh, schema enotnega plačila, kot pravimo, je ključnega pomena za kontinuiteto majhnih kmetij in zato, da bodo lete preživele v prihodnosti. In morda ste omenili tudi, da ko smo uvedli to schemo enotnega plačila, ali je prišlo do kakšnega uh, zmanjšanja, recimo pri številu goveda, pri proizvodnji ovc in tako dalje. Ali imamo kakšen uh, dokaz, da ti izginjajo iz okoljsko občutljivih območij. In mislim, da tukaj moramo najti odgovor, preden govorimo o tem, kakšna bo bodoča distribucija uh, sredstev. Nekateri sistemi imajo, torej imajo nek nadzor nad uh, številom goveda in kaj pa bo po 2013, kaj se bo zgodilo potem, tudi tukaj moramo imeti nadzor. Potem pa še o sofinanciranju. Tukaj bi imel vprašanje. Če se je sofinanciranje zmanjšalo in ni več obvezno, ampak je prostovoljno v državah članicah, ali ne ali ne, ne bi morali zaradi tega potem umakniti besedo skupna iz skupna kmetijska politika, kajti ne bo več skupna, ampak bo odvisna od vsake posamezne države članice v uh, Evropski uniji. Grazie, James. Sarà... Hvala, James. Zelo zanimivo bo slišati odgovore. Albert Desima sedaj besedo. Dank, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Biroju, ki je predstavil študijo. Mislim, da gre za zelo zanimiv pristop, če tudi bi bila potrebna še nekatera dopolnila. Mislim, da bi morali prvi steber ohraniti brez sofinanciranja tudi v prihodnosti. Prvi steber potrebujemo za varno oskrbo z hrano, in sicer za 450 milijonov ljudi v Evropi. Potrebujemo trajnostno kmetijstvo, poleg tega pa moramo ohraniti tudi podeželje. Po letu 2013 eh, države zagotovo več ne bodo dobivale toliko sredstev kot sedaj, kar lahko utemeljimo tudi z dejstvom, da bodo zastavljeni višji standardi znotraj svetovne trgovinske organizacije za uvoz v Evropo. Kljub temu pa bodo zahteve za kmetovalce Evropske unije vedno više. In zaradi tega mislim, da lahko s tem argumentom utemelimo prvi stebr. Drugi stebr pa mora biti vsaj delno predmet sofinanciranja. Gospod eh, Papastamkos, naj navedem le dve številki. Drugi steber naj bi bil sofinanciran vsaj do 25 odstotkov in bi lahko bil sofinanciran vsaj do 15 odstotkov. Ti dve številki se mi zdita sprejemljivi. Tukaj še ne bi prišlo do izkrivljanja konkurence. Vendar pa drugi steber potrebujemo. Zaradi tega, da bomo poskrbeli za izravnavo in da bomo zagotovili pomoč tudi za oddaljena območja, za gorska območja. Vsekakor se mi zdi, da ta študija predstavlja pričetek zanimive razprave in v prihodnosti bomo o tej temi še veliko krat govorili. Mislim pa, da imamo tukaj dobro osnovo. Bene, grazie Albert. Hvala Albert.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 je v nasprotju z kmetijsko proizvodnjo. Po mojem mnenju to ni prav. Po organizaciji Združenih narodov v naslednjih desetletjih bo treba 70 odstotk, za 70 odstotkov zvišati kmetijsko proizvodnjo zaradi številnih lačnih po svetu. Torej, moramo se zavedati, da je najbel, največja javna dobrina ravno proizvodnja kmetijskih uh, proizvodov. Sedaj pa gospod Anjo, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Imam sedem točk govorili smo o tem, da bi morali imeti uh, nekaj prežvekovalcev in da bi jih morali torej ohraniti. In eh, Hkrati pa bi morali imeti tudi schemo enotnega plačila. Mislim, da bi ne bi smeli ohraniti takega, takega sistema. Kar pa eh, zadeva SKP in tukaj številni vlade vidijo to kot sistem za dajanje denarja kmetovalcev. In tudi, eh, eh, tudi po besedah gospoda Desa bi se zgodilo isto. In zato upam, da eh, tukaj niso omenjene tudi podnebne spremembe. Če zahtevamo od kmetovalcev, da sodelujejo pri nečemu, kar ni dokazano, mislim, da to ne bi bilo pravilno. Potem četrta točka. Sam sem proti drugemu stebru, kajti tako ne bo denar prišel do uh, kmetovalcev in ali pa bo to zelo drago, obstaja pa izjema. Mislim, da bi tukaj morali pomagati kmetom, da se uskladijo z uh, eh, SKP in tudi recimo pri, eh, pri reji piščancev se to dogaja. In mislim, da nobeno delo ne bi smelo biti tukaj vključeno. Recimo neko kmetijsko gospodarstvo, ki se ukvarja z prašiči, zaposluje veliko ljudi in bo dobilo več denarja. Njegovi tekmici, ki pa nimajo orne zemlje, bodo se morali morali tekmovati proti njim in poleg tega v recimo v supermerkati bo, eh, super, eh, torej velike trgovine bodo zaradi tega znižale ceno in potem še navskrižna, navskrižna skladnost. A tukaj je filozofija, ali se bo to poslabšalo ali pa bo še lažje. Hvala, gospod gospod Anjo, gospod Domtan. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi avtorju te študije. Predstavitev je začel s tem, da je povdaril, da evropske kmetje v prihodnosti ne bodo mogli živeti brez javne podpore glede na to, kako pomembna je ta podpora za njihov dohodek. Poleg tega ste potem testirali različne hipoteze in predstavili tiste, ki zadevajo delovno silo. Zanima me, če ste preizkusili tudi hipotezo o tem, da bi na neki skupni osnovi predvica do enotnega plačila a, vključevala tudi razlike med stroški, ki obstajajo med državami. E, hvala, Mišel, do Santos. <clears throat> Najlepša hvala. Najprej bi se želel zahvaliti gospodu za to študijo. Mislim, da gre za odličen prispevek, eh, ki je namenjen nam politikov, ki pogosto mešamo tehnično razpravo z politično razpravo. Očitno je, da vsaka odločitev, politična odločitev potrebuje tehnično osnovo, potrebuje tehnične podatke, če želimo, da je uh, uravnotežena. Vendar pa ne smemo zamenjati vrstnega reda. V tej fazi moramo razpravljati o novi arhitekturi uh, skupne kmetijske politike. In ko bomo imeli to novo arhitekturo, potem bomo našli tudi tehnične mehanizme za uh, izvedbo in uporabo lete. In ta študija je pokazala, da obstajajo tehnični odgovori, ki, s pomočjo katerih bi lahko uporabili ta model. In tukaj bi želel biti pozitiven. Želel bi ugotoviti, da. Um, študija upošteva stališča socialistične skupine, tako da bo nov model odvisen od ohranitve um, pomoči kmetist, kmetovalcev na hektar in to je upravičeno tudi v družbi, kaj ti kriteriji je seveda zaposlenost, zaposlenost zaposlenost in okolje. Sedaj pa moramo videti, kako bomo zapisali to rešitev. Nekateri so branili prvi pilastr, nekateri so nasprotovali drugemu pilastru in sam mislim, da je najboljša rešitev, če najdemo enoten sistem plačil, ki bo temeljit temeljiv na legitimnosti, na zgodovinskih kriterijih, ki pa po letu 2013 ne bodo več veljali. In torej moramo najti tehnično komponento za sofinanciranje. Ampak tukaj gre predvsem za politično vprašanje, kaj ti model funkcionira tako na osnovi uh, proračuna skupnosti kot na osnovi uh, um, proračuna skupnosti in nacionalnih proračunov. Imamo različne politične prioritete v državah članicah, prioritete, ki ne upoštevajo kmetijstva in zato ne vem, če bomo uspeli uh, tukaj izključiti proračun skupnosti, kaj ti sicer bi prišlo do izkrivljanja konkurenčnosti. In zaradi tega je zelo pomembna ta študija in zelo zanimiva, kaj ti vsebuje elemente, s pomočjo katerih bomo sprejeli zelo pomembne odločitve. Sedaj pa George Lyon. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Tudi sam bi rad izpostavil dve točki. Prvo točko so omenili že številni predhodniki. Najprej vaš predlog glede sofinanciranja zveni kot popolna renacionalizacija. Koliko razumem, naj bi imeli skupno kmetijsko politiko, vendar ne vem, če bo kaj ostalo od nje, če bomo sprejeli vaše predloge. Torej, razložite mi, kako nameravate ohraniti skupno kmetijsko politiko z vašimi predlogi. Potem pa še razprava o uvedbi plačila na delavca. To bi pomenilo, da bi moralo priti do precejšnjih sprememb v razdelitvi pomoči. Vendar pa niste povedali, kateri so kriteriji in kaj bi to pomenilo za konkurenčnost evropskega kmetijstva v primerjavi z svetovnim kmetijstvom. E Hvala, George, sedaj pa Martin Ošlim. Ja, Najprej k temi sofinanciranja. Če se bomo preveč posvetili temu, potem ne bomo več imeli skupne kmetijske politike, kajti številne države članice nimajo možnosti sofinanciranja. Zaradi tega moramo razumeti prvi steber kot evropske ukrepe, sem spadajo javne dobrine vsekakor. Ta pojem je potrebno še bolje opisati, poleg tega pa sem spadajo tudi podnebne spremembe. Mislim, da moramo tudi to vključiti v prvi steber in v okvir evropske politike. Na kriterij delovne sile gledam negativno. Pravite, da naj bi tukaj šlo predvsem za ekstenzivna območja industrijska območja imajo pravzaprav najmanj delovne sile. Ne vem, ali vedno drži, da bi zaradi tega trpela ekstenzivna območja, če bi vključili torej kriteriji pomoči na delavca. Kmetijstvo dobi 50 odstotkov sredstev iz dohodkovne pomoči. Ne vem, če je to dolgoročno sprejemljivo. Mislim, da bi morali poskrbeti za to, da bodo kmetije lahko same skrbele za dohodek, recimo na področju mlekarstva. Še več pa bi morali govoriti tudi o nadzoru na trgu. Grazie, Martin. E adesso... Hvala, Martin. Sedaj pa gospod Garcia. Eh, Gospod predsedujoči, sama sem se želela zahvaliti govorcu za predstavitev, vendar pa me skrbita dva elementa in sicer naslednje. Ko se definira SKP v rimski pogodbi, tam piše, da je ključni cilj, da se proizvede dovolj hrane za Um, ugodno ceno za prehrambo Evrope. Če bi to bilo doseženo, potem ne bi bilo več potrebe po SKP, vendar pa je SKP še zdaj bolj potrebna kot kdajkoli prej. Potrebno je, da se proizvede dovolj hrane za evropsko prebivalstvo in tukaj prihaja tudi do velikih težav v posameznih državih članicah zaradi brezposobnih in zaradi majhnih dohodkov. In torej je treba spodbujati SKP in torej ga, tega ne smemo zanemariti in to velja tudi za naslednjo uh, eh, SKP, torej SKP po letu 2013. In torej delovati moramo na evropski ravni in dodati rimski pogodbi um, določene standarde, uh, potem sledljivost hrane in omeji in uh, pris, prispevek z uh, trgovinskih pogajanj v Dohi je omejen. In zato ravno zunanja politika evropska daje uh, prispevek tudi k SKP. In torej želel, da, želela bi, da bi tudi to vključili, torej mednarodno trgovino in njihov vpliv lete na uh, kmetijsko proizvodnjo v Evropi. Potem pa mislim, da nečesa se ne upošteva dovolj. Imamo dvo, dve vrsti uh, kmetovalcev to so kmetovalci in uh, eh, reci živine. In uh, torej pogoji za oboje niso enaki, tako kar zadeva njihova gospodarstva, kot tudi kaj drugega. Torej ne bi smeli te, uh, teh razlik zanemarjati in razlik, uh, razlike tudi v pomoči, ki jo bodo dobivali v prihodnje. Torej želela bi kakšno pojasnilo glede tega. Najlepša hvala, gospod Jan. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej se zahvaljujem za to znanstveno študijo, imam pa tudi dve kratki vprašanje oziroma pripombi. Najprej gre za vprašanje razumevanja. Po eni strani v Evropski uniji poudarjamo skupnost, po drugi strani pa sprejemljivost regionalnih razlik. In Kmetijsko politiko sem doslej razumel tako. Prvi stebr predstavlja skupno kmetijsko politiko, predstavlja enotnost, drugi stebr pa nam daje manjverski prostor za izvajanje ukrepov, ki so povezani z regionalnimi posebnostmi. Ali se s tem strinjate? Potem potrebujemo tudi v prihodnosti dva stebra. Drugo vprašanje pa se navezuje na sofinanciranje. Ali sem vas prav razumel, da ste se zauzeli za sofinanciranje? In kolikšen odstotek bi bil za vas spremljiv? 25, 50 odstotkov? Kaj je po vašem mnenju optimalno sofinanciranje? In tretje vprašanje, pomankanje pobud. Večkrat smo že razpravljali o delovni sili. o zapuščanju podeželskih območij. Ljubše bi mi bilo, če bi nam lahko znanost ponudila tudi različne mehanizme, da se izognemo napačnim pobudam. Prihajam iz nekdanje socialistične republike Nemčije in takrat smo imeli omejen dohodek zaradi tega, da ne bi prišlo do prevelikih razhajanj v dohodku med posamezniki. Vendar pa je to zagotovo vodilo k zmanjšanju produktivnosti. Torej, mislim, da še nimamo nobenega pravega mehanizma, ki bi nam pomagal, da ne bi sprejeli napačnih pobud, kar zadeva vzpodbudo za delovno silo. In še zadnje vprašanje, tukaj gre za birokracijo. Zanima me, kako bi lahko reformirali skupno kmetijsko politiko, tako da bi zmanjšali tudi obseg birokracije. Hvala, sedaj pa gospod Šnicaker. Tuž imam pred sobo nezvykle vnikljivo analizo, ktora dotiče predvsem propagande. Hvala, videli smo zelo temeljito analizo, ki se nanaša tudi na določene predloge, ki so bili podani s strani številnih skupin. Podala jih je tudi naša politična skupina. Slišim, da vi in vaši kolegi ste analizirali te predloge in študija sedaj vsebuje priporočila državam članicam in evropskim institucijam. In v bodoče bi morale biti podpora um, proizvodnji v vseh, ki bi morale biti enaka v vseh državah eh, članicah in ki se financira iz proračuna Evropske unije. To je zamisel, ki, je zelo, ki mi je zelo blizu, vendar pa kaže, tudi, in tukaj ste povedali zelo pomemben stavek, ko pogledamo evropska, evropske kmetije, bi morda dodelili določena sredstva neki določeni kmetiji. Morda ne potrebujemo tako zapletenega mehanizma, kot ga imamo sedaj v nekaterih drž starih državah članicah. Ali bi lahko morda kaj več povedali o tem predlogu, ki je povezano z drugim vprašanjem? Ali bi lahko načrtovali schemo enotnega plačila in eh, enotno uporabo in enotno izvajanje. To bi pomenilo veliko manjše upravno breme eh, v primerjavi s tem, ki ga imajo sedaj kmetije in tudi Evropska unija. Potem pa še nek pomemben argument, ki je bil predstavljen tukaj. Vse skupaj je povezano z delovanjem podeželja. Želimo, da na podželju živi veliko ljudi, torej da tam ljudje ostanejo in delujejo in potrebujejo ne samo neposredna uh, plačila kmetovalcem, ampak potrebujemo tudi boljšo kakovost javnih storitev. Tukaj lahko razmišljamo tudi o dobrih zdravstvenih storitvah, o kulturi, o športu in mislim, da bi vi lahko pripravili določene programe v skladu z drugim, eh, drugim stebrom in v sodelovanju z državami članicami. Torej, to bi bilo moje vprašanje. In želel bi znova povdariti, da je ta dokument zelo pomemben za naše bodoče delo in da bi morali uporabiti predloge, ki ste jih podali. Mulțumesc. Ultimul dintre colegii care au solicitat cuvântul este doamna... Lala, zadni govornic, danes, bo... govornica Bogospa Morvei. E, Hvala, gospod predsedujoči. Predvsem bi se želela navezati na to, kar je povedal gospod Gladfelder. Dejal je, da v kmetijstvu je javna dobrina proizvodnja kmetijskih izdelkov in torej nov sistem pomoči bi bilo treba na novo definirati. Ne bi imelo smisla v tej definiciji govoriti o prispevku kmetijstva k javnim dobrinam, kajti vse to skupaj konceptualno nima smisla. Sam pa se ne strinjam s tem. Obstajajo določene kmetijske proizvodnje, kjer proizvajajo manj javnih dobrin, nekateri pa prispevajo več k javnim dobrinam. Recimo imamo kmetijski model, kjer imamo velike površine kmetijske zemlje, kjer se proizvaja recimo z zelo, se uporablja zelo veliko kemičnih sredstev in um, to so običajno velike multinacionalne, ne pa majhna podjetja in Eh, tam se ne uporablja toliko delovne sile. Potem pa imamo kmetijsko proizvodnjo, ki jo izvajajo majhne, srednje velika podjetja, recimo družinsko vodena podjetja, ki imajo dodano vrednost, ki jo zagotavlja ravno delovna sila. In proizvodni model, ki temelji na prosti trgovini ki uničuje okolje, ki proizvaja kmetijske izdelke na, na enem koncu sveta in jih izvaža na drugi konec sveta, tukaj imamo manjši prispevek k javnim dobrinam. Javne dobrine veliko več dobijo od majhnih in srednje velikih podjetij. In zaradi tega je treba podpirati vrednotenje lokalnih proizvodov, visoke kakovostnih proizvodov, tradicionalnih proizvodov, ki so boljši za uporabnika. Uh, torej, tudi to je treba upoštevati, ko bomo definirali nove cilje uh, kmetijske pomoči. Vă mulțumesc, am să dau acum cuvântul domnului Hvala, sedaj pa besedo predajam gospodu Biroju, da bo odgovoril na vsa vprašanja, ki smo jih zastavili kolegi. Izvolite. <clears throat> Euh, euh. Hvala lepa. Omenjali ste veliko različnih točk in kar nekako težko se znajdem med njimi. Skušal bom združiti več vprašanj tisto, kar je najmanj komplicirano, je povezano z zahtevami STO. To ni bilo najbolj pomembno vprašanje, vendar ste ga večkrat omenjali. Torej, kar zahteva zahteve strani STO, mislim, da to ne bo v veliki meri vplivalo na sistem eh, neposrednih plačil. Največji problem povezan s tem, oziroma z eventualnim sporazumom v Dohi, je v tem, da bi to vplivalo na živinorejski sektor, da bi znižanje carinskih dajatev vplivalo na rejo krav uh, dojel. In menim, da bi lahko, ne glede na to, ali bomo ostali v schemi dohodkovne podpore, ki bo regionalizirana in bo imela različne stopne, zato da bo lahko upoštevala ta problem, ali pa če bomo v trenutnem sistemu v schemi ki pa bo vseeno bolj preprosta, kot je trenutna. Kakorkoli že, lahko bomo nekaj uporabljali, ni nujno, da bo to zelena škatla STO, vendar večjih problemov ne bo. Sam res ne vidim večjih problemov v zvezi z zahtevami STO. če seveda to ne bo imelo večjega vpliva na zeleno škatlo in če indeksacija neposrednih plačil ne bo imela večjega vpliva na situacijo na trgih. Torej, mislim, da ti problemi ne bodo ravno veliki. Več govornikov pa je omenilo tudi plačila, ki upoštevajo delovno silo. Nekateri ste dejali, da bi plačilo na hektar lahko bilo problematično, kajti nekatere zadeve ne bi bile upravičene do, visokega, do visokih ravni plačil in kako bi prišli do bolj enakopravnega sistema, enakopravnega za države članice, kajti gre za sistem v Evropski uniji in pa tudi za sistem znotraj držav članic. In če bi obdržali plačilo na hektar, nekateri te pomoči ne bi dobili. Kriterij plačila na hektar se nam zdi najboljša možnost, kajti prednost daje tistim obratom, ki imajo bolj ekstenzivno rejo proizvodnje in vemo, da je obstaja neka povezava med ekstenzivno proizvodnjo in med oskrbo z javnimi dobrinami. Res pa je, da so neenakosti s tem le deloma zabrisane, kajti več hektarjev imate, več denarja boste prejeli. Vendar bi te neenakosti morali zmanjšati in zato smo uporabili poseben količnik, da bi to dosegli. Zdi se, da smo tako prišli do bolj preproste scheme, ki jo lažje zagovarjamo tudi na zgodovinski osnovi. Kar pa zadeva plačilo na gospodarstvo, vidimo, da je v Evropski uniji zelo veliko razlik med državami, da imamo zelo velika gospodarstva v nekaterih državah in zelo majhna v drugih. Če bomo imeli plačilo na delavca, pa je treba tukaj upoštevati tiste delavce, ki prejemajo plačo. In eh, s to razporeditvijo glede na delavca pa bi v bistvu spodbujali razvoj tiste vrste kmetijstva, ki ga nočemo spodbujati. In če bomo trenutna sredstva vključno z regionalnimi ovojnicami, ki so pomembne za transfer med regijami, oblikovali tako, da bomo upoštevali delavca, bomo prišli do paradoksalne situacije. In zdi se mi, da je najbolj preprosta rešitev plačilo na hektar z zgornjimi mejami glede na delavca na zaposlenega. Morda bodo države našle druge rešitve za določanje zgornjih meja, vendar se nam zdi to dosti bolje, kot pa da da ostanemo pri trenutni heterogeni situaciji. To heterogenost je treba upoštevati. Več vas je omenjalo tudi problem konkurenčnosti. Schema enotnega plačila na hektar, ki bi bila torej zelo preprosta. V zvezi z trenutno SKP ne vodi v večje probleme konkurenčnosti. Problemi konkurenčnosti lahko izhajajo iz samih struktur in v nekaterih državah so še vedno zelo majhni kmetijski obrati in eh, morda ni nujno, da jih skušamo za vsako ceno ohraniti, kajti potencial proizvodne je pri teh zelo omejen. pojavijo se lahko birokratske ovire, ko izvajamo SKP na nacionalni ravni, vidimo, da prihaja do veliko birokracije. To smo videli naprimer v Franciji. In birokracijo kritizirajo predvsem tisti, ki imajo največje zahteve na nacionalni ravni, kajti odločili so se za sisteme, ki so upravno zelo kompleksni. Francija je tukaj idealen primer, kajti na nacionalni ravni se vedno odločamo za najbolj kompleksne eh, rešitve in potem francoska vlada kritizira Evropsko unijo za to. Izkrivljanje konkurence Sam bi dejal, da nekateri evropski kmetovalci seveda doživljajo določene težave na tem področju. Poleg tega obstajajo standardi, država oziroma družba zahteva če dalje več, recimo higijenski standardi in vse to seveda vpliva na proizvodne stroške. To smo videli konec leta 2007. V eni državi je recimo um, koruza stala 30 odstotkov več kot v drugih državah, kajti v drugih državah je bila genetsko spremenjena. Te zahteve so lahko torej ovira in vse to smo skušali upoštevati. kar zadeva vprašanje razvoja podeželja, ste govorili o vitalnosti podeželjskih območij in o tem, da obstaja nevarnost, da SKP tega ne bi več upoštevala. Mislim, da obstaja tveganje, vendar tveganje ni povezano s konkurenčnostjo. To ni tveganje, ki bi pomenilo, da ne bi več mogli prehranjevati prebivalstva na zemlji. S tem se absolutno ne strinjam. Če bodo cene se zvišale, se bo proizvodna ustrezno odzvala, vendar obstaja tveganje, da bi nekatera območja postala zapuščena, da tam ne bi bilo več kmetijstva, da bi bili negativni zonani plivi, naprimer okoljski vplivi. Če pa ohranimo prebavstvo na podeželskih območjih, pa bodo zunanji plivi lahko zelo pozitivni. Vse to izhaja iz bilance trenutnega sistema in pri tem skušamo res odgovoriti na vsa ta vprašanja, da bi imeli schemo, v okviru katere bo možno ohraniti prebivalstvo na podeželju in mu tudi priskrbeti določeno plačilo. Omenil bi tukaj skupino različnih deležnikov, različnih akterjev civilne družbe, to je skupina za razvoj podeželja pri Evropski komisiji, ki pa ni skupina, ki bi jo komisija neposredno eh, vodila in je sestavila dokument z različnimi vidiki, recimo kakovosta, biotska raznovrstnost in tudi prehranska varnost in podobno. Vse to so prednosti na tem seznamu in mislim, da lahko temeljimo na tem seznamu. Oskrba z javnimi dobrinami in storitvami to je treba podpreti, vendar z različnimi stopnjami, z diferencijacijo, se to bo lahko pomagalo pri ohranjanju podeželskih območij. Sedaj pa še vprašanje združevanja oziroma ne združevanja prvega in drugega stebra. Mislim, da moramo razmisliti o globalni arhitekturi SKP. V tem trenutku in glede na fleksibilnost, ki sem jo omenjal, naprimer podpora šibki proizvodnji v okviru 68. člena. Vidimo, da imamo nekaj podobnega tukaj kot v drugem stebru. In če to podrobneje pogledamo, vidimo, da gre za razlike, ki so predvsem upravne narave, da imamo v enem stebru določen način pridobivanja proračunskih sredstev, ki ga v drugem ni. Vendar smo videli, da nekatere države članice ukrepe iz drugega stebra prenašajo v prvi in se pri tem sklicujejo na 68. člen, pri tem mislim na Francijo. Drugo vprašanje, ki je s tem povezano, pa je vprašanje sofinanciranja oziroma ne sofinanciranja. In tukaj gre za to, da razlika med prvim in drugim stebrom postane predvsem administrativna in da ni izključeno, da bi določene programe, programe za območja z naravnimi omejitvami, naprimer vključili predvsem v prvi stebr in nekol, ne toliko v drugi stebr. Ta razprava je nekoliko umetna, pa ne zaradi razlik um, v sofinanciranju in razlik v administrativnih vidikih, vendar mislim, da je treba preseči ta oski okvir in prijeti v širši okvir obeh stebrov. Potem naslednja stvar je sofinanciranje v prvem stebru. To je nekaj, kar je sporno in vem, da v sami skupini akademikov, ki je oblikovala to poročilo, ni bilo soglasja glede tega. Gre za velik problem tudi na institucionalni ravni. Če bi prišlo do sofinanciranja v prvem stebru, to pomeni, da določene izdatke skupnosti ne bi mogli naložiti državi članici, kajti to pomeni, da bi te izdatke usilili njenemu nacionalnemu proračunu in to bi bil napad na suverenost te države. Zato se bolj zauzemamo za neke vrste nacionalno ovojnico, ki bi tudi bila predmet sofinanciranja, vendar. Kljub temu, da to ne bi bila rešitev, lahko rečem, da bi v tej nacionalni ovojnici lahko države črpale sredstva za določene ukrepe. Vendar več vas je vprašalo, ali bi v tem primeru še sploh imeli skupno kmetijsko politiko. Mislim, da je pomembno, da imamo skupna pravila, predvsem glede zamisli o javnih dobrinah, pa ne samo o tem, to je to, kar država lahko naredi. Sedaj pa smo v situaciji, v kateri je, po mojem mnenju, in to je res moje osebno mnenje, zelo težko si predstavljati SKB v prihodnosti, glede na heterogeno strukturo, glede na različne življenjske ravni, glede na vse druge razlike med državami. Torej, težko si zamišljamo kaj drugega kot nekaj, kar bi močno temeljilo na subsidijarnosti. In mislim, da moramo ohraniti ta skupni okvir, okvir, ki mora ostati skupen na ravni zakonodaje. Upam, da nisem česa pozabil, skušal sem na hitro odgovoriti na vsa ta vprašanja. Veliko vprašanje je bilo in nisem mogel slediti vsemu. Sam ne vidim drugih vprašanj, če želite, pa se lahko na to še vrnem. Mulțumesc, domnule Biro, pentru prezentarea foarte interesantă și pentru Najlepša hvala za predstavitev te študije in za vse odgovore, ki ste jih podali. Mislim, da je sistem neposrednih plačil tema, ki se bo še vračala v naše razprave v prihodnosti. Dodala, dodal bi, da potrebujemo um, široko podporo zato da bo SKP imela legitimnost, ki si jo želimo in da jo bo tudi javnost sprejela. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer na glasovanje. Glasovali bomo o kmetijstvu na območjih z naravnimi omejitvami, poseben pregled. Gre za poročil, poročilo gospoda Dorfmana. Prejeli ste te do, um, spremembe. Uh, ali gospod Dorfman želi besedo, preden začnemo glasovati? Ja, ja hvala, gospod predsedojoči. Čisto na kratko. Glasovali bomo v poročilu, ki smo ga že dvakrat obravnavali tudi tukaj v odboru. Vsebinsko to poročilo nikakor ni lahko, gre za zelo tehnična vprašanja, gre za nove kriterije za določitev območij z naravnimi omejitvami. Komisija je pozvala države članice, da pripravijo simulacije in sicer s pomočjo teh novih kriterijev, mislim, da naj bi bile ti simulacije že na voljo, vendar pa jih mi nismo prejeli. Zaradi tega bi se rad izognil in prosim tudi kolegice in kolege, da se temu izognejo, da bi glasovali o mejnih vrednostih povezanih z temi kriteriji, kajti nimamo vseh pogojev, da bi o tem glasovali, nismo namreč videli simulacije. Ko bomo imeli bolj natančne podatke se bomo lahko o tem pogovarjali in te bolj natančne podatke lahko zahtevamo od komisije. Kolikor vem, naj bi prišlo zaradi teh novih kriterijev do temeljitih premikov in do uvrstitve določenih območij v skupino območij z naravnimi omejitvami, ki do tega sploh niso upravičene. V zaključek bi se rad zahvalil še vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila, tudi za kompromisne predloge sprememb, ki smo jih skušali sprejeti v zadnjih tednih, tako da bi to poročilo res bilo dobro poročilo tega parlamenta. Hvala lepa. Hvala, sedaj bomo glasovali predlog spremembe ena. Glasujemo. No, Tout le monde a voté. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Je continue. Non, attendez.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

predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 6. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Sedaj prehajamo k kompromisnemu predlogu spremembe 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Prehajamo k predlogu spremembe 12. Glasujemo. konec glasovanja. Imamo en glas preveč iz Evropske ljudske stranke. Bomo ponovili glasovanje. Torej, predlog spremembe 12. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Zdaj prehajamo k predlogu spremembe 21. Glasujemo. poteklo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. amandma 22. Predlog spremembe 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 23. Glasujemo. v vote klo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 24, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 25, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 26, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 27, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe pa je sprejet. Predlog spremembe 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Prehajamo k predlogu spremembe 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 41 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 39 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto štirideset. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvainštirideset. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Triinštirideset. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 44 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 45 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog sprejem je zavrnjen. 46 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog sprejem je sprejet. 47 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 50, glasujemo, konec glasovanja, predlog spremembe je zavrnjen. 52, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. 49, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 51 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 53 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Sedaj pa prehajamo k kompromisnemu predlogu. Dve, glasujemo. Levo teklo, se adopte. Konec glasovanja in sprejeto. 55. Glasujemo. 55. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 58, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 59, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Kompromisni predlog 3, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 62. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 65. Ne, 63 se bo pravila predsedujoči. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog sprememb je zavrnjen. 65 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprememb 66 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog sprememb je zavrnjen sedeminšestdeset, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog sprembe je zavrnjen. Sedemdeset, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog sprembe je zavrnjen. 72 glasujemo. Konec glasovanja, predlog spremembe je zavrnjen. 71 glasujemo. Konec glasovanja, predlog spremembe je zavrnjen. 73 glasujemo. konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 74 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja predlog spremembe sprejet. Devetinsedemdeset glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 80 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Kompromisni predlog pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe, kompromisni predlog spremembe je sprejet. 85. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 86 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 87 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 88 glasujemo. konec glasovanja, predlog spremembe je sprejet. 89 glasujemo. Konec glasovanja, predlog spremembe je zavrnjen. 90 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 91 glasujemo. konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 92, gospod Smit ima ustni predlog spremembe. Gospod Smit, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Skoraj smo zaključili z glasovanjem, vendar pa smo mislili, da bi bilo dobro, če bi dodali besedice zahtevamo zaščito evropskega proračuna za razvoj podeželja. To se nam zdi ključnega pomena. In mislim, da bi bilo korisno, če bi to dodali temu besedilu. Torej, upam, da bodo kolegi ustni predlog spremembe sprejeli. Ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu oziroma ali kdo nasprotuje temu, da o njem glasujemo? Ne, Potem bomo glasovali o predlogu spremembe 92 z ustnim predlogom spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Sedaj pa predlogi odbora za razvoj podeželja. Prvi predlog glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog besed glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto in še predlog 11. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali o tako spremenjenem predlogu resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. Ne, spet imamo en glas preveč in sicer iz Evropske ljudske stranke. Ponovili bomo torej glasovanje. Ponovili bomo glasovanje o tako spremenjenem predlogu resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 za. Nihče ni glasoval proti. Dva sta se vzdržala. čestitke poročevalcu. Sedaj pa prehajamo. Sedaj bomo nadaljevali z glasovanjem o poročilu na lasno pobudo. Poročevalec je Richard Ashford, gre pa za skupno kmetijsko politiko. 130 predlogov sprememb. 230 predlogov sprememb je bilo vloženih. Glasujemo torej o poročilu na lastno pobudo o poenostavitvi skupne kmetijske politike. Poročevalec je gospod Ashworth. 230 predlogov sprememb je bilo vloženih. Ali želi poročevalec besedo, preden začnemo s glasovanjem? Madame Evans, je vous en prie. Gospa Heranc Garcia. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi spregovorila o predlogu spremembe 188. S kolegico bi se odrekli točki E in F v glasovanju. Gre za predlog spremembe 188. Torej E in F bi črtali. Ali pa odstavka 3 in 4, kako pač želite. Euh, v redu, torej glasujemo o predlogu spremembe 1. Glasujemo. Pozabil sem besedo dati poročevalcu. Izvolite. Uh, Hvala predsedujoči. Želel sem kolegom povedati, da v tem poročilu smo se namenili, da bomo določili načela, ki bodo usklajena z SKP. To so načela glede poenostavitve skupne kmetijske politike, ki bi poenostavila življenje kmetovalcev. In to pravim zaradi tega, ker številni predlogi sprememb, ki so bili predlagani, zlasti vsebinski predlogi sprememb in vsi tisti predlogi sprememb, ki sodijo v poročilo Georgea Lyona, ne pa v poročilo o poenostavitvi SKP. Mislim, da je to pomembno, kajti na določenih področjih sem svetoval, uh, sem priporočil, da bi glasovali proti. In sicer ne zaradi tega, ker se ne strinjam, ampak zaradi tega, ker mislim, da ti predlogi spremembe ne sodijo v to poročilo, ampak v uh, poročilo o eh, SKP, o skupni kmetijski politiki. Hvala. Torej sedaj prehajamo na glasovanje. Glasujemo o predlogu spremembe 1. Glasujemo. Glasovanje je končano. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Popravlja se predsedujoči. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromisni predlog 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 35. V dveh delih prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 51. Glasujemo. 52 se popravlja predsedujoči. Ne, znova smo pri 51, glasujemo. Glasujemo v predlogu spremembe 51. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 53. Glasujemo. konec glasovanja? Zavrnjeno. 54, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 56, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 57, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 58 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 75 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 76 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 77 po delih, v dveh delih, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 78 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 79 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 80 glasujemo. konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 81 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprijet. 82 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprijet. 83 glasujemo.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 Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 87 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 88 v dveh delih, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Drugi del je zavrnjen. 89 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 90 mm, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 91 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprijet. 92. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprijet. 95. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 96 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 97 glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 100. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprijet. Predlog spremembe 102. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 105, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe sprejet. 107, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe sprejet. 108, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 109. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 110. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 111. Glasujemo. Okay. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 112 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 118. Glasujemo. konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 119. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 119. 120 se popravlja predsedujoči. Glasujemo. 120 torej. Konec glasovanja. Imamo en glas preveč s strani socialistov. Znova moramo glasovati o predlogu spremembe 120. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 121 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprijet. 126 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 127 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 128 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe sprejet. 129. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe sprejet. 130. Glasujemo. konec glasovanja. Zato sprem je sprijet. 131 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 132 glasujemo. Konec glasovanja. Zdaj smo mi sprijet. 133 glasujemo. konec glasovanja. Del spremembe zavrnjen. 134 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 135 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 136 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. 137 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 138 je umaknjen, torej glasujemo 139. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 141 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 142 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 146 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 148. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 149. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 165 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 166 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 167 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 168 glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe sprijet. 169 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 170 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 171 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 172 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 173. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog sprememb je sprejet. 174. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 176. Glasujemo. Konec glasovanja. Felix Premer je sprijet. 177 in 178 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 180 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 181, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 182, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 183, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 185 glasujemo. Tukaj sedaj imamo neke tehnične težave. va falloir voter à la main puisque la machine ne fonctionne plus. Očitno bo treba glasovati z dviganjem rok, kaj te naprave ne delujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 185. Za? Proti? Sprejeto. 186 za.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 sprejeto. 188. Prvi del. Kdo je za? Proti. Videti je, da ste si premislili med glasovanjem. Torej, prvi del, kdo je za. Proti Rezultat je 20 proti 20. Ne moremo preverjati, ampak ker vi niste glasovali, je zato sprejeto. Sprejeto torej. Sedaj pa drugi del. Kdo je za? Drugi del za.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 ki je kontra proti Predlog spremembe je zavrnjen. 189 za.

Kompromis šest za. Ki je kontro? Proti. Se adopte. Sprejeto. Kompromis 7, ki je po. Kompromis 7 za. Najprej ima besedo gospod Gladfeld. Hvala, predsedujoči. Kar zadeva kompromisni predlog 6. ta ne vključuje predloga spremembe 111 in zato prosim, da bi glasovali tudi za predlog spremembe 111, ki govori o pomankanju obveznosti, kar zadeva prevoz v klavnice za ovce in koze, ki so mlajše od 12 mesecev.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 Proti. Sprejeto. Predlog spremembe 215. Kdo je za? Proti. Predlog spremembe 215 je zavrnjen, sedaj pa 216 za. Ki je kontro? Proti. oblasti. Se vršte. Zavrnjeno. 217 za. Ki je kontra? Proti. adopted. Predlog spremembe je sprejet. 220 za. Ki je kontra? Proti Predlog spremembe je zavrnjen. 221 za. Ki je kontra? Proti.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 c'est adopté. Predlog spremembe je sprejet. 223 za. Ja. Proti. Predlog spremembe je sprejet. 228 za. ki je kontro. Proti. Adopte. Predlog sprememb je sprejet. 229 za. Ki je kontro. Proti. Adopte. Predlog sprememb je sprejet. 230 za.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

in sicer o tako spremenjeni resoluciji. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu 29 za, nihče proti in deset vzdržanih. Čestitke gospodu Ashworthu. Continue.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 In z naslednjo točko, ki je govorila o zagotavljanju pravičnega zaslužka kmetov in o bolje delujoči verigi preskrbe s hrano v Evropi. Delovni dokument je pripravil Jose Bove, v njem je cela vrsta vprašanj v zvezi s to problematiko, problematiko eh, cen, ki se izplačujejo kmetovalcem in cilj dokumenta je sprožiti razpravo Pier uh, Luigi Rondero pa je tukaj kot predstavnik komisije. Besedo dajem poročevalcu. No, Dobr dan vsem skupaj, pozdravljeni. Sedaj bomo imeli prvo razpravo o delovnem dokumentu. ki govori o poročilu o zagotavljanju pravičnega zaslužka kmetov in bolje delujoči verigi preskrbe s hrano v Evropi. Odločili smo se, da bomo sprožili to razpravo najprej z delovnim dokumentom In na podlagi vprašanj v dokumentu se boste lahko tudi vi prijavili k razpravi, povedali svoje mnenje, tako bomo zbrali komentarje in potem oblikovali poročilo, posvetovali se bomo tudi strokovnjaki in upam, da bomo v končni fazi tudi sprejeli poročilo na to temo. Problematiko poznamo. Komisija je že opravila delo na tem področju in odprla problematiko. Komisija s prstom pokaže na določene probleme, ki so povezani s cenami, ki so povezani z prehrambeno verigo, s preglednostjo cen, ki se uporabljajo, potem razmerje med dodano vrednostjo, ki se porazdeli med predelovalno industrijo in med distribucijo. Komisija omenja tudi nekatere številke in porazdelitev v prehrambeni verigi je takšna, da ta delež, ki pripada del eh, kmetovalcem, se je znižal z 31 odstotkov na 24 odstotkov. To so torej ugotovitve, ki jih imamo na mizi in te ugotovitve vodijo do vprašanj o deležu dohodka kmetovalcev. Vse skupaj je povezano s prestrukturiranjem kmetijskega sektora in sektorja eh, prehrambene verige. Vključeni so tudi drugi elementi, ki jih bom še omenjal in ki jih bom ponazoril tudi z primeri. Danes vemo, je kmetijstvo zelo raznoliko, o tem smo že prej govorili, 14 milijonov in še nekaj več je kmetijskih gospodarstv v Evropi, približno 12 milijonov, 500 tisoč oseb zaposlujajo. Gre torej za veliko število kmetovalcev, vendar so zelo različno podprta ta gospodarstva. Nič cela nič dva odstotka gospodarstv dobi več kot 300 tisoč evrov pomoči, potem pa imamo še 77 tisoč eh, gospodarstv, ki pa dobivajo precej manj. Potem si lahko pogledamo tudi živilsko predelovalno industrijo. Tudi tukaj so velike razlike. Na eni strani imamo orodja, ki so tako nacionalna kot multinacionalna. In poleg njih več kot 300 tisoč eh, malih in srednje velikih podjetij v tem sektorju. Na eni strani velika koncentracija in na drugi strani veliko manjših predelovalnih obratov in seveda razmerja do proizvajalcev in do potrošnikov niso ista na eni in na drugi strani. Eh, tudi promet je seveda zelo različen za velike obrate in za manjše obrate. Manjši obrati um, na, gre za strukture, ki so zelo različne med posameznimi podjetji. In seveda lahko razpravljamo o tem vprašanju. Vidimo, da imamo tako na ravni proizvodne kot na ravni predelave velike razlike. Situacija je torej zelo kompleksna. Na eni strani imamo, ko govorimo o trgovini, majhne trgovine, ki se nahajajo blizu potrošniku, vendar danes izginjajo in po drugi strani imamo velike trgovine, ki Eh, sedaj opravljajo okrog 70 odstotkov prodaje v Evropi. Če si pogledamo torej številke v EU, če in si pogledamo pet največjih podjetij v Evropi, vidimo, da je eh, prodaja in distribucija tukaj zelo skoncentrirana, kajti dosežejo 81 odstotkov na švedskem, 80 odstotkov na danskem, 70 odstotkov v Nemčiji, 70 odstotkov v Franciji, um, 35 v Italiji in 18 v Romuniji. Vidimo, da so razlike med državami in v tej verigi bo seveda posledica čisto drugačna. Lahko govorimo o najboljših možnih dohodkih na, za kmetovalce sedaj, ko smo se zavedali teh razlik in vidimo, da se pojavljajo vprašanja a, nepoštenih praks in podobno. Vse to so problemi, s katerimi se danes soočamo, s katerimi se soočajo proizvajalci tako v odnosu do predelovalnega sektorja, kot v odnosu do velikih trgovin. To so torej problemi, ki so aktualni, ki jih poznamo in ki jih poznajo proizvajalci v odnosu do različnih drugih akterjev v tej verigi. Komisija je s prstom pokazala na ta problem, vendar ni, obstaja neko vprašanje, kjer ni odgovora. To je uh, prodaja z izgubo. Ta povezuje tako. Um, trgovino kot proizvodnjo in to je resnično velik problem, kajti danes države ne poznajo zakonov, ki bi to razreševali, kajti imamo samo zakone, ki urejajo malo prodajo in končne proizvode. Ta pojem prodaje z izgubo je nekaj novega, ne vemo, kakšna je osnovna kakšni so osnovni proizvodni stroški in ne vemo, kako bi lahko razrešili ta vprašanja. Vprašanje prodaje z izgubo je vprašanje, ki je povezano z proizvajalcev in trgovino, ter tudi z razmeri med vsemi akterji v tej prehrambeni verigi. Tudi drugi elementi so pomembni, ki se ponavadi ne omenjajo v tem kontekstu prehrambene verige. Naprimer, samo oskrba, to je nekaj splošnega, o tem ne govorimo, pa vendar ima to pomembno vlogo pri kmetijski proizvodnji, pri takšni proizvodnji, ki eh, torej ne poteka preko um, tega kroga trženja. Romunija je tista država, ki je najdlje v statistikah, kajti 22 odstotkov potrošne hrane zadeva samo oskrbo, je namenjeno samo oskrbi in ni v tem krogotoku eh, potrošnje. In vemo, da ima ta država 23 milijonov prebivalcev, torej je to pomemben podatek. Tudi druge države poznajo to vrstne prakse. in Nacionalni institut za raziskave v kmetijstvu je opravil študijo, ki kaže na to, da je 20 odstotkov paradižnikov, ki uh, jih francozi pojedo, izhaja iz samo pridelave, iz samo oskrbe. Potem je tukaj še en element, ki se v razpravah uh, o cenah in o dohodkih ne omenja in ponavadi ga dokumenti ter zakonodaja ne omenjajo. Tukaj gre za kolektivno, um, kolektivno prehrano in sicer ja, za, za javno prehransko verigo. Ta kolektivna prehrana prehrana, če naprimer vzamemo 15-terico pred širitvijo, vidimo, da je delež prodaje mesa v 15-terici predstavljal 25 odstotkov trga mesa. In to je veliko, 25 odstotkov tega mesa gre direktno iz proizvodne preko predelave v kolektivno prehrano, torej v restauracije. In seveda to zadeva tudi nas v parlamentu, kajti tukaj v menzi za našo prehrano skrbijo velike družbe in Gre za veliko število obrokov, na milijone obrokov in predstavljate si lahko tržni delež vsega tega. To so elementi, ki jih le redko upoštevamo, vendar to zelo močno oblikuje ceno in vpliva na trg. In še zadnji element, ki je tudi zelo konkreten in ki ga bom omenil in ki se ne omenja pri oblikovanju cen in je povezan s proizvodnim načinom, tako pri proizvodni kot predelavi, gre za neke vrste izgubo 240 kg hrane gre direktno v koš. Visoke izgube hrane so v tej verigi. Meče se stran hrano in to je res velik problem, ki nas zelo skrbi, to je približno 100 evrov na prebivalca. Vidimo, kakšen, kako kompleksno je torej to vprašanje. Za zaključek pa bi povedal, da smo na tej osnovi oblikovali celo vrsto vprašanj, ki jih imate na koncu dokumenta. In to nam bo omogočilo začeti razpravo Odgovori na ta vprašanja bi po našem mnenju morali privesti do konkretnih predlogov, ki jih bomo oblikovali v parlamentu, komisiji pa bi morali pomagati, da bo izboljšala svoje delo in da bodo strukture, politike in, in uh, ured bolj učinkovite. Torej, vse te špekulacije s cenami, ki jih poznamo danes, eh, ta sistem, ki ga danes poznamo, eh, ki onemogoča sledljivost cen, potem vsi ti strukturni problemi, ki vplivajo na proizvodno in ki potem eh, povzročijo strukturne upade. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je špekulacija. pri osnovnih živilskih proizvodih, to je mednarodni problem, tudi tukaj bomo morali reagirati. Ta kriza, ki se je začela pred letom in pol, naj vas spomnim, da kakšna je bila vloga bančnikov, ki so spraševali, ali smo pripravljeni del sredstev nameniti v špekulativne sklade za osnovne živilske proizvode. V Franciji se je to, na primer, dogajalo. Potem tretje vprašanje, tretji problem, vprašanje preskrbe. Tukaj zelo jasno povemo, kaj se dogaja. In kaj bi morali storiti, kakšni ukrepi so potrebni, da bi kakovostno in količinsko zadostno preskrbo lahko um, povezali s proizvodnjo. Tukaj gre za vprašanje zaščite živali, podnebnih sprememb in uh, problemi povezani z uh, nafto. To so torej pomembna vprašanja, potem trajnostne prakse in javno naročanje hrane in na koncu še vprašanje, ki ni direktno povezano z dohodki, pa je vseeno pomembno, kako bi lahko ob oblikovanju novih kmetijskih praks, kjer ne bo presežnih stroškov, kako naj bi v vsej tej razpravi sodelovali tudi znanostjo z raziskovalci, zato da bodo kmetovalci imeli kaj od tega in da se bodo oblikovali kmetijski projekti, ki bodo usklajeni s posameznim ozemljem in da ne bomo zapravljali energije, temveč upoštevali tudi globalne probleme podnebja in drugo problematiko, ki lahko zadeva kmetijstvo. Razprava je danes torej zelo, zelo odprta in Mislim, da do konkretnih predlogov še ne bomo prišli, vendar je pomembno, da odpremo to razpravo, da ima vsak možnost povedati svoje mnenje in da bomo potem postupoma prišli na podlagi teh vaših komentarjev, prišli do konkretnih predlogov za evropsko politiko. Hvala. Mulțumesc, José. Începem uh, dezbaterea pe Magdina dokumentu. Hvala, Jose. Začenjamo z razpravo o dokumentu. Imam že osem govorcev, začeli bomo pa z kolegico Garcia. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, komisija je predložila dokument ki izhaja iz preteklosti. To je povedal že gospod Bove, o tem smo že razpravljali v odboru za kmetijstvo. Potrošniki pa tudi proizvajalci so izrazili zaskrbljenost in dobro je, da se s tem ukvarja tudi komisija. Vprašanje je, kako bi lahko to situacijo rešili v prihodnosti če upoštevamo dokument komisije, pa tudi osnutek poročevalca, potem lahko gotovimo, da prihaja do določenih pomankljivosti v dokumentu komisije. Potrebujemo recimo boljše tržne instrumente. Ti instrumenti namreč niso dovolj dobri in cene bi lahko znižali. Po drugi strani pa je pomembno tudi, da kmetovalci dobijo pomembnejšo vlogo. Potem pa je potrebno izkoreniniti tudi neravnotežje v prehranjevalni verigi. Tukaj ne gre zgolj za nacionalne sisteme, ravno nasprotno. Ne želimo harmonizacije celotnega sistema imamo tudi skupine proizvajalcev, ki potrebujejo določena zagotovila za svoje delo. Potrebujemo tudi večjo stabilnost cen. Zaradi tega moramo spremeniti pravila za konkurenco, tako da bodo ta bolj ustrezala kmetijskemu sektorju v Evropi. Znotraj svetovne trgovinske organizacije pa potrebujemo klauzulo, ki, zavo, ki bo zagotavljala pravno gotovost za pogodbe, ki so profesionalne. In potem še poseben odstavek, da bi lahko znižali marže in da bi proizvajalci morali dobiti nekoliko več moči. Poleg tega bi morali zmanjšati število korakov med proizvajalci in pa potrošniki. Zanimivo bi bilo tudi dobiti nadzor nad oblikovanjem cen. Potem pa so tukaj še nelojalne prakse. Te povzročajo veliko škodo, zaradi tega potrebujemo ukrepe, ki bodo delovali proti takšnemu ravnanju. Tako da ne bo prišlo do nastanka dampinških cen. Poleg tega moramo zagotoviti ustrezne informacije za potrošnike. Te informacije morajo biti ustrezne. Potrebujemo pa tudi kodeks dobrega ravnanja. V verigi priskrbe s hrano morajo vsi spoštovati minimalne standarde. Predstavila sem v glavnem mnenje Evropske ljudske stranke, hkrati pa tudi svoje mnenje, sem namreč poročevalka v odboru za okolje. Žal mi je, da ne morem ostati pri nadaljni razpravi, ampak odbor za okolje vodi podobno razpravo, pri kateri moram biti prisotna. E, Gospod Köstinger je naslednji na vrsti. Um, Gospa Köstinger. Rada bi se zahvalila poročevalcu za pripravo tega dokumenta, ki je dobra osnova za razmislek o pobudah in instrumentih v verigi preskrbe z hrano. Potrošnikom bi morali ponuditi hrano po ustreznih cenah. V tem dokumentu vidim zelo konkretne izjave, vendar pa si želim, da bi bila določena mnenja izražena še ostrejše. Ne vem, ali je mogoče preprečiti rast cen. Vsekakor pa je potrebno poskrbeti za boljšo, boljše ozaveščanje potrošnikov. Delo proizvajalcev pa se mora tudi splačati. Zaradi tega moramo poskrbeti za pravične odkupne cene za proizvajalce. Ti morajo imeti tudi večjo pogajalsko moč. Imamo organizirane skupine proizvajalcev, ki pa se ne morejo boriti proti veleblagovnicam in kartelom. Po drugi strani pa so tukaj še pristojbine, ki so pogosto zelo visoke po drugi strani pa ni povsem jasno, kdo je uvrščen na seznam dobaviteljev in eh, kdo ne. Mislim, da je tukaj potrebno poskrbeti za večje, večjo preglednost. Potem pa še nestabilnost cen. To je zelo zanimivo vprašanje, predvsem kar zadeva spodne in zgornje meje. Omejiti pa je potrebno tudi špekulacije. seveda pa ne moremo preprečiti konkurence. Izpostaviti je potrebno še predelovalno industrijo. Velike vele blagovnice sicer kupujejo pogosto neposredno pri uh, proizvajalcih in mislim, da se je treba temu vprašanju še prav posebej posvetiti. Hvala lepa, gospod Smith. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Nisem zaspal, ampak sem se izgubil v tem poročilu. Lahko le pohvalim kolega iz svoje politične skupine za pripravo tega poročila in prejšnji ponedeljek smo večkrat razpravljali o skrbeh, ki se pojavljajo na tem področju. Imeli smo veliko mnen, veliko poročil na to temo v tem odboru, vendar pa nažalost, če ni prišlo do konkretnih dejanj na evropski ravni. Zaradi tega bi rad opomnil kolege na predlog spremembe, ki smo ga sprejeli v odboru za proračun, kar zadeva nadzor nad maržami in ta predlog spremembe je bil uspešen, prišlo je do spremembe proračuna gre za 1,5 milijarde evrov na leto. Gre za pilotni projekt, vendar pa že nekaj časa vlada tišina na tem področju, zato me zanima, kakšen je napredek, kar zadeva nadzorovanje nad cenami in maržami. Kar zadeva nadzor nad cenami in maržami. Hvala lepa. Gospod Nikolson je naslednji vrsti. Hvala lepa. Tudi sam nisem zaspal. Rečeno je že bilo. In v tem odboru smo leta in mesece govorili o tem problemu, obtoževali smo vele blogovnice, obtoževali smo pravzaprav vse. Kot je dejal moj predhodnik, moramo se vprašati, kaj smo pravzaprav dosegli. Ogledati se je potrebno le probleme, s katerimi se srečujemo. Največje probleme imajo kmetovalci, ko gre za določitev pravične cene. Poleg tega pa so problemi še večji zaradi višjih cen nafte. In to seveda vpliva tudi na potrošnika. Namreč dvignejo se tudi cene za potrošnike in videli smo, kakšne so posledice. To smo pred kratkim videli v mlečnem sektorju. Videli smo tudi, kako počasi se je Evropska unija odzvala na to krizo. Neverjetno. Če želimo, da bi nas ljudje remali resno, če želimo, da bo Evropska unija delovala resno, potem moramo poskrbeti za zgodnejši odziv in pa hitrejši odziv. Govorimo o reformi podpornih ukrepov in tako naprej. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da bomo res uspešni. Razlikovati oziroma natančno moramo določiti varnostne ukrepe. Določiti moramo najnižje meje. No in potem imamo velike oziroma vele blagovnice in radi jih napadamo in lahka tarča so, vendar pa so vele blagovnice zelo spretne, hkrati pa so finančno izjemno močne. Borijo se za tržni delež in težko je tekmovati z njihovimi cenami. Dva litra mleka staneta recimo dva funta v uh, Združenem kraljestvu. Kdo lahko s tem sploh še tekmuje? Torej, kje je razmerje recimo med eh, prizadevanji, ki jih je potrebno vložiti v proizvodno litra mleka in proizvodno litra vode? Proizvajalci morajo zagotoviti uh, ta dva litra mleka in uh, nekdo seveda v tem celotnem postopku izgubi in to so najpogosteje proizvajalci. O tem moramo razmišljati, gospod Bove. Kmetovalci v Evropi želijo, da najdemo rešitev, ne vem, ali potrebujemo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 Hvala, predsedujoči. Tudi sama bi se pridružila kolegom, ki so se zahvalili gospodu Boveju za ta odlični delovni dokument. Želela bi vas opozoriti na nove države članice, zlasti tiste države, ki izhajajo iz komunizma in ki so sedaj v posebni situaciji. Seveda niso vsi v isti situaciji, ampak v moji državi na Mačarskem je situacija, v kateri proizvajalci so zlasti ranljivi in multinacionalke in um, trgovine, velike trgovine s prehrano to zlorabljajo. Torej, delujejo v nekem trgu, ki ni urejen. To so trgi, kjer je centralna država izgubila vsako ulogo. Po pacu komunizma 89 država ne sme več posegati na prosti trg. V nasprotju pritegnili smo tuje investitorje, torej prišlo je do izkrivljanja konkurence zaradi podpore multinacionalk za davčnimi olajšavami in za drugimi sistemi. To je škodilo proizvajalcem in zato je tudi predelovalna industrija. Uh, smo jo izgubili, recimo tukaj govorim o, o sladkorju, o konzervah in tako dalje. Tu investitorji so kupili vse naše uh, podjetja, ki so sedaj v njihovem monopolu. Torej, sedaj moramo znova razpravljati o teh vprašanjah, ko bomo imeli končne predloge, moramo upoštevati tudi situacijo v novih državah članicah. Mi bi želeli pripraviti študijo o mađarskem primeru in proizvajalce na mađarskem bomo prosili, da pošljajo svoje prispevke in da nam povejo svoje izkušnje. Na podlagi tega bomo pripravili povzetek, ki ga bomo predstavili poročevalcu do 4. maja. Hvala. Are cuvântul în continuare domnul doctor. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Naslednji na vrsti gospod Dorfman. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa poročevalce za pripravo tega poročila. To vprašanje se mi zdi izjemnega pomena za prihodnost kmetovalcev v Evropski uniji. Mislim, da moramo ugotoviti, da v številnih regijah in mestih v Evropski uniji urad za nadzor konkurence enostavno ne deluje in zaradi tega prihaja do velikega kopičanja moči in do neustreznih odnosov med eh, proizvajalci, kmetovalci in pa distributerji. Potrebujemo kampanje ozaveščanja, vendar pa se mi zdi, da takšne kampanje ne morejo biti uspešne v tej situaciji. Še eno točko bi rad dodal, ki se mi zdi zelo pomembna in sicer, da se v trgovini oblikujejo pravila, ki niso v skladu z obstoječo zakonodajo, brez, ki so brez prave pravne podlage. Recimo, ko gre za odpadke oziroma ostanke fitofarmacijskih sredstev. To ni pravično do potrošnikov, poleg tega pa to uničuje in spodkopava tudi notranji trg v Evropi. Sredi tega moramo razmisliti o tem, kako bi se lahko proti temu borili. Mulțumesc, are cuvântul domnul Tabaidi. Hvala lepa, gospod Tabaci. Monsieur le président. Spoštovani gospod predsednik, kolege bi prosila, naj se izogibajo poenostavitvam. Najprej čestitam poročevalcu. Kar pa zadeva poenostavitve, se strinjam s gospodom Nikolsonom. Pogosto poenostavljamo to nevarnost vele blagovnic. Ta nevarnost obstaja, vendar sama konkurenca med vele blagovnicami ima tudi pozitivne posledice in to je gospod Nikolson omenjal. Sprašujemo se, kako se lotiti tega problema s sredstvi, ki so prilagojena enotnemu trgu. Naprimer, kakšna je razlika med karteli in med horizontalnim sodelovanjem proizvajalcev. To je vprašanje, ki še ni bilo razrešeno. Popolnoma se strinjam z vami in s komisijo o tem, da je vertikalna integracija izredno pomembna. In rad bi se zahvalil gospodu Boveju, kajti res obstaja velika razlika med Zahodno in Osrednjo Evropo. Pri nas je največji problem v tem, da nimamo dovolj vertikalne integracije. In populistično ali nacionalistično ali šovinistično bi lahko rekli, da so tujci kupili naše tovarne, našo prehrambeno industrijo, da bi kupili trg do neke mere. Do neke mere je to res. Po drugi strani pa, če pogledamo kmetovalce, je tam isti problem. Če lastnik prehrambene industrije, ki ni solastnik tovaran agroživilske industrije, vse to je lahko zelo problematično, kaj ti pri nas v srednji Evropi je to velik problem. Ne glede na to, ali je klavnica v lasti domačinov ali tujcev, kmetovalci sami nimajo v lasti te klavnice. Seveda lahko kritiziramo te velike trgovine, vele blagovnice, vendar ne glede na to je pri nas izkušnja pokazala, da kmetovalci nočejo sodelovati, nočejo porabiti teh sredstev. Sam imam pravico, da kritiziram kmete, kajte tudi sam izhajam iz kmetije. In zakaj ne izkoristijo možnosti organiziranja? Gospod Đuloš, naš novi komisar, je močno povdaril, ki je problem lokalnih trgov. In strinjam se s tem. Mislim, da bi morali navajati dobre primere v Franciji ali v Valoniji. Sami smo potovali v Valonijo. Marta Rebel je organizirala to potovanje in smo se pogovarjali z nekim združenjem, ki se ukvarja za prodajo na kmetiji in ki ima veliko dobrih izkušenj s tem in bi bilo dobro se s tem seznaniti. Pustimo iluzije ob strani. To je vprašanje, ki je zelo kontradiktorno in ga a, bomo le težko razrešili, a mislim, da bi ga morali. Še enkrat hvala. Gospod Des je naslednji na vrsti. Ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvalil bi se rad gospodu Boveju. Močno se je potrudil pri pripravi tega poročila. Vendar pa tudi sam ugotavlja, da še nismo našli pravih rešitev. Konec 60-ih let so v Nemčiji potekali študentski protesti in slogan je bil: Pripravite se, vojna je in nihče se ne bojuje. Z veseljem bi dejal, da imamo sedaj velike vele blagovnice, pa v njih nihče ne kupuje. Ampak nažalost temu ni tako. Zaradi tega vele blagovnic ne moremo enostavno zapreti in število takšnih vele blagovnic se pravzaprav povečuje. To je pravzaprav odločitev potrošnika. če ljudje ne bi kupovali v velikih eh, veleblagovnicah, kjer eh, lahko kupijo izdelke po znižanih cenah, potem eh, takšnih veleblagovnic ne bi bilo. Deloma tudi kmetovalci kupujejo v veleblagovnicah in ne v majhnih vaških trgovinah. Torej, Tudi nekateri poklicni kolegi so se odločili, da potrebujemo vele blagovnice. Kljub temu pa se pojavljajo problemi. Že 50 let sem eh, direktor velike mlekarne, ki jo imajo v lasti kmetovalci, več kot 100 kmetovalcev in kmetovalci sami so odgovorni za trženje in izdelke naših kmetovalcev skušamo tržiti, kar se da dobro. Naš dobiček pa je nič cela nič dva odstotka. Manj dobička res ne bi mogli imeti. Poleg tega pa se moramo držati zakonov in zaradi tega so tudi naši stroški višji. Naš dobiček je ena milijarda evrov. Sto milijonov evrov. Nažalost, lahko na področju premije tržimo le 50 milijonov. Nasprotnem primeru, če bi lahko na tem področju tržili več, potem bi naši kmetovalci imeli večji dobiček. Potem pa je tukaj še področje bio izdelkov oziroma ekoloških izdelkov. Vendar tudi tukaj je naš eh, dobiček omejen. Določen delež pa je potrebno torej prodati veleblagovnicam in zaradi tega je potrebno poskrbeti za zakonodajo strani Evropske unije. Velik problem je tudi trg, kaj ti če ponujamo izdelke na določenem omejenem trgu, potem so lahko naši izdelki tudi zelo hitro nadomeščeni potrošniki tega sploh ne opazijo. Poleg tega pa so tukaj še pristojbine. Te sem že imenoval mafijske pristojbine v nemškem parlamentu. Izjemno visoke so. In poleg tega ti to ne zagotavlja, da boš še naprej na eh, seznamu ponudnikov oziroma eh, proizvajalcev, kajti že čez kakšno leto, kakšna druga mlekarna ponudi niže cene in na ta način si že izločen z tega sestama. Najlepša hvala. Še sedem kolegov želi spregovoriti in prosim jih, da niso daljši kot minuto ali minuto in pol, tako da bomo lahko prisluhnili tudi predstavniku komisije. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorimo o enem izmed največjih problemov kmetovalcev, poleg tega pa tudi potrošnikov. Rad bi se osredotočil na eno samo točko. Obstajajo tri strukturne pomankljivosti po mnenju komisije. Razlika med potrošniškimi cenami in cenami proizvajalca. To je povezano z konkurenco, krati pa je to povezano tudi z pogajalsko močjo. Torej potrebujemo ločen pristop za vsako posamezno strukturno pomankljivost. Videli smo tudi, da je potrebno razviti lokalne trge. Poleg tega potrebujemo tudi lokalne tržne indikatorje. Na ta način bomo lahko bolje odgovorili na potrebe naših potrošnikov. Poleg tega bodo potrošniki bolje seznanjeni o izdelkih, ki jih kupujejo. Mislim tudi, da potrebujemo prestrukturiranje Zato mora poskrbeti komisija in sicer prestrukturiranje različnih pravil. Na ta način bi lahko rešili problem slabe preglednosti in pa druge probleme v verigi preskrbe s hrano. To bi bilo korisno tako za proizvajalce, kakor tudi za potrošnike. Poleg tega je potrebno izboljšati pogajalsko izhodišče proizvajalcev, potrebno je ukrepiti vlogo proizvajalcev vendar pa je potrebno najprej ovrednotiti že obstoječe ukrepe. Probleme moramo pravilno analizirati in ugotoviti, kakšni so učinki ukrepov. Gospod Sikerski. Okazuje se, že zidek v rolnictvu ni v stanju vypełnić svojih funkcij. Hvala lepa. Smo v situaciji, ko trg ne more več izpolnjevati svoje vloge. Enako se dogaja na finančnem trgu. Za banke smo uvedli nova pravila, nov nadzorni organ. Podobno je želel storiti vrh G20. Vse skupaj pa je zelo podobno situaciji v kmetijskem sektorju. Vendar pa kmetijstvo zagotavlja 15 odstotkov proizvodnje, torej je potrebna, potreben tudi državni poseg. Sektor proizvajalcev je izjemno razdrobljen, Razdrobljen je tudi sektor predelovalne industrije. Imamo velike koncerne, majhne tovarne in vidimo, da dominirajo predvsem velika podjetja. Veliko govorimo o majhnih in srednje velikih podjetjih. Vendar pa nimamo projektov za majhne kmetije. Kako podpreti majhne kmetije? Mislim, da to je vsekakor ključno vprašanje za prihodnost skupne kmetijske politike. Mocumesk. Are în continuare cuvântul domnul Alves. Vale lipa, naslednji je gospod Alves. Obrigado, presidente. Nós estamos perante uma, uma problemática que é... Najlepša hvala. Ta problem, o katerem danes razpravljamo, je po moje bistven problem v tem trenutku. Vsi smo odvisni od pristopa, ki ga bomo sprejeli in ta pristop bo vplival tudi na tržne cene izdelkov. Vidimo, da prihaja do sprememb, do velikih sprememb je prišlo že v zadnjih 20 letih. Celotna industrija proizvodnje hrane se je spremenila, več je veleblagovnic in večja je koncentracija moči v rokah majhnega števila podjetij. Zaradi tega so, se je znižal manevrski prostor javnega sektorja. Tega ne smemo pozabiti. Trg je dobra stvar in trg moramo vsekakor ohraniti, kajti trg zagotavlja učinkovitost, zagotavlja preglednost, poleg tega pa zagotavlja nižje cene za potrošnike. Vendar pa, če trg omogoča tudi uvedbo praks, ki delujejo proti lojalni konkurenci. Če so mogoči nepravični sporazumi, namreč predpogodbeni ali podpogodbeni sporazumi, v tem primeru resno vplivamo na dohodek v preostalem delu verige. Tukaj seveda mislim na dohodek proizvajalcev. Poleg tega pa negativno vplivamo tudi na potrošniške cene. To je največji problem, s katerim se srečujemo. Kako zagotoviti, da bomo imeli instrumente, ki bodo zagotavljali tudi preglednost. Vele blagovnice so velik problem in tega nikakor ne smemo pozabiti. zagotoviti moramo, da imamo jasno sliko o trenutni situaciji v verigi preskrbe s hrano. Ne smemo dovoliti, da lahko kdo izkorišča svoj položaj. Poleg tega pa moramo poskrbeti, da bomo zagotovili večjo pravičnost tudi pri distribuciji. Gospod Tarabela. Hvala najprej bi čestitev poročevalcu za njegov dokument. In naslovu je dodal bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi. Mislim, da je to zelo dobro, kajti to je šipka točka, tam se pojavlja problem. V poročilu omenja predloge komisije in vedno znova opozarja na to, kaj ni vključeno v dokumentu komisije. Opazovanje cen in marš, to se mi zdi zelo problematično. Govorimo o distribuciji, govorimo o proizvajalcih in distribucija sama nima velikih problemov, razen tam, kjer Nima prave strategije, proizvajalci pa imajo veliko problemov. Bil sem na Mačarskem in sem ugotovil, da naprimer kura izdeluje, pripravlja nek, nek sistem, kjer uh, bodo eh, še zelo nezrela jabolka obrali in jih potem. Um, prodajali v trgovinah, torej prišlo bo do kratkega stika med proizvodnjo in distribucijo. V drugem poglavju, ki govori o konkurenci, je govora o neenaki moči, neenaki pogajalski moči eh, na strani proizvajalcev. Vendar ne smemo pozabiti na to, da v krizi mlečnega sektorja nismo govorili o predelovalcih in predelovalna industrija je tista, ki ima največji dobiček in tega ne smemo pozabiti, tega akterja, torej predelovalnega sektorja, ki ima največje marže, tega res ne smemo pozabiti in predvsem na to sem želel opozoriti. Hvala. Hvala lepa, gospod Jar. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, še enkrat bi se rad zahvalil poročevalcu, kajti gre za zelo pomembno temo. Ogotoviti moram, da potrebujemo kmetovalce, proizvajalce, ki bodo aktivni tudi v gospodarstvu. V Nemčiji smo razpravljali o trgovinskih verigah. Albert Des se je pravilno je pravilno povedal, da te pač obstajajo, da se je potrošnik odločil, da bo v njih kupoval in res je tako. Opažamo pa tudi fenomen, da ko se cena znižuje in je še zmeraj dovolj proizvajalcev, ki so pripravljeni proizvajati mleko po takšni ceni, potem je pač trg pravičen, tako pravijo velike trgovinske verige. Torej, poskrbeti moramo za ustrezne mehanizme, za lojalno konkurenco, ne smemo dovoliti visokih pristojbin za uvrstitev v ponudbo. In kmetovalci morajo biti aktivni udeleženci v tej tržni igri. Poskrbeti pa moramo tudi za večjo pravičnost. Torej mislim, da je predvsem pomembna udeležba kmetovalcev. Hvala lepa, predzadnji gospod Egnjo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nekdo je omenil vertikalno integracijo. Naj vam dam en primer. Osebno sem vključen van. Gre za proizvodno jajc v Veliki Britoniji. Namreč kmetovalci sami se ne pogajajo o cenah, ampak se v njihovem imenu pogajajo podjetja, ki so zadolžena za embalažo oziroma za pakiranje teh jajc. In ta pogajanja nikakor niso pravična. Če dobijo več jajc, kot jih potrebujejo, potem jih ne dajo na trg, ampak jih razbijajo in potem jih zamrznejo, ne dovolijo, da bi prišlo do večjega števila oziroma večje ponudbe na trgu, ker bi se zaradi tega cene znižale. Vele blagovnice kupujejo zgolj določeno vrsto jajc. Obstaja tudi projekt, ki se imenuje Vesele kokošinesnice. In ta jajca so nekoliko draže, zato dobijo proizvajalci dva penija več. Vse skupaj pa ni nastalo, zaradi pravil Evropske unije, ampak gre za neodvisen projekt proizvajalcev. Ne smemo dovoliti, da bodo vele blagovnice nadzirale trg. Če se bomo potrudili za lastne projekte, bomo morda lahko storili kaj podobnega, kot smo storili v Združenem kraljestvu. Dziękuję panie przewodniczący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 kmetovalca v tej verigi se torej slabša in slabša. In običajno govorimo o velikih mrežah, vele blagovnicah kot glavni krivec za to. Vsi se o tem strinjamo, ampak potem, ko skušamo najti rešitve, ni nobenih odgovorov. Pravimo, da te verige uporabljajo, uporabljajo nepoštene prakse in to je to. Mislim, da bi bila rešitev tako horizontalna integracija med kmetovalci, kot tudi vertikalna integracija. In tudi horizontalna um, integracija pri v predelovalni industriji. Kajti tukaj se moramo soočati z velikimi verigami. Če to počnemo prepočasi ali če tega ne počnemo, potem imamo še. Potem potrebujemo drugo rešitev, recimo nek pravni instrument, s katerim bi eh, disciplinirali te velike verige. Vsi razmišljamo o tem, treba je najti nek instrument. Ampak kakšen instrument lahko pripravimo? Torej, imamo nekaj rešitev, kot je največje, najvišja marža ali kaj podobnega. Ampak te rešitve so zelo težavne za uporabo. V moji državi, ko smo razpravljali o tem, smo bili kot neke vrste um, izgnanci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 to ne pomeni vedno kartel, včasih to pomeni tudi preglednost cen in marš. Vidimo, da obstajajo proizvodne niše, pa tudi niše dobička in vedno jih najdemo tam, kjer jih pričakujemo. Taka kapitalistična miselnost v tej industriji zadnja leta je tudi pripeljala do situacije takšne, kot je. Kajti minimalne so marže za enoto dela, dodajo pa se nove marže, situacija se razvija in tako prihaja do tega, da imamo danes v Evropi veliko MSP-jev, ki imajo probleme tudi z nasledstvom in, in včasih vidimo, da dosti bolje plačujejo proizvajalcu ta mala podjetja kot velike skupine. Sedaj pa gospod Londero, ki ga vabim, da nam pove svoje stališče. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glede na to, da nas čas preganja, sem se želel najprej zahvaliti poročevalcu za delovni dokument. Mislim, da je glavni cilj tega dokumenta je razprava in to smo že naredili. Slišal sem že zelo zanimive predloge poslancev in za nas je zelo zanimivo, da po dveh letih eh, in treh sporočilih komisije je vprašanje na vrhu dnevnega reda in agende Evropskega parlamenta in sveta. V prvi obravnavi tega dokumenta smo videli, smo slišali kar nekaj dobrih predlogov. Gre za zelo velipotojezen dokument, ki presega področje uporabe sporočila komisije. Mi bomo poročevalcu v naslednjih dneh poslali naše mnenje. In sedaj pa bi želel še odgovoriti na vprašanje, eh, poslancev in sicer glede sredstev, ki jih ima na voljo komisija za observatori cen in marš. Zahvaljujemo se parlamentu za to pobudo. Ko smo izvajali analize, smo mislili, da to ni pravi trenutek za tako za tak podvig. Eh, sicer pa to podpiramo, smo v stiku z eh, kolegi iz Eurostata in to je najboljši kontakt za take stvari. Seveda želimo začeti eh, z nečim takim in želimo tudi pridobiti podatke. Eurostat ima instrument za nadzor cen, od oktobra in posredoval nam je že nekaj podatkov o cenah in na drobno. Sveda pa je treba tukaj še veliko storiti in to bomo storili v skladu z denarjem, ki ga imamo na voljo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, komisija, pravi predsedujoči. Želim vas opozoriti, da jutrišnji sestanek se bo potekal v tem dvorani, v tej dvorani, medtem ko bo popavdanski del sestanka potekal v poslopju Jan v dvorani 2Q2. Najlepša hvala vsem, tudi tolmačem.